prekinili do 11.30 in takrat bomo nadaljevali z glasovanjem. Hvala lepa.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 gut? Zufrieden? Ja. Ja, also gemessen an dem, was. Ja. Primer la situación. the doors. Thank you. Kolegice in kolegi, prosim, zasedite svoja mesta. Začeli bomo čez 30 sekund.